doamnă președintă, honorable members of the European Parliament, dear colleagues. Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci, v veliko čast mi je, da sem kandidatka za komisarko za regionalno politiko. In danes sem tukaj, da prosim za vašo podporo. Vem, kako pomembno vlogo ima ta odbor v pogajanjih za nov zakonodajni okvir in vem, da ste upravili zelo dobro delo. Zahvaljujem se vam za vaše delo in tudi za delo poročevalcev. Vem, da je bilo to kolektivno delo. Dve leti smo imeli intenzivna pogajanja in sedaj je prišlo do reforme kohezijske politike in tudi zakonodajnega svežnja. Vem, da je v tem odboru nekaj novih članov. Imate veliko izkušenj in to bo prav gotovo prineslo veliko dodane vrednosti za naše delo. Poleg tega se želim zahvaliti komisarju Hanu, ki je tesno sodeloval s tem odborom za to, da bi reformirali regionalno politiko. Pri regionalni politiki želimo izvajati Solidarnost na osnovi socialnega tržnega modela. To je nekaj edinstvenega v našem modelu in danes poskušamo iziti iz krize, zato je regionalna politika osrednji instrument v proračunu za to, da podpiramo realno gospodarstvo. Ponuje nam možnost, da zastavljamo jasne znake in da pokažemo, da je treba pozitivne učinke razdeliti po vsej Evropi med severom, jugom, vzhodom in zahodom. Treba je konsolidirati konkurenčno gospodarstvo za vse državljane. Zato bi lahko regionalna politika veliko prispevala k izpolnjevanju agende gospoda Junkerja za rast delovna mesta, naložbe v realno gospodarstvo in tudi v zmogljivosti za to, da bi izkoriščali realno gospodarstvo ter da bi spodbujali lokalne regionalne skupnosti in civilno družbo ter njene organizacije. Politika bo ključnega pomena za izvajanje prednostnih nalog komisije torej inovacije, spodbujanje MSP-jev in tudi digitalni enotni trg. To velja za digitalno unijo, podnebne cilje in tudi vse evropsko mreže ter socialno vključenost. Vendar postopati moramo ustrezno. Upoštevati moramo lokalne, regionalne in nacionalne oblasti, In mislim, da je to tista prednost regionalne politike, sposobnost, da lahko vključi lokalne in regionalne akterje. S tem bomo upoštevali raznovrstnost Evrope. Imamo več kot 500 milijonov državljanov in veliko, veliko regij. Pri tem ne gre samo zato, da bi prenašali bogatstvo od bogatih na revne. Ne, prav nasprotno. Prepričani smo, da moramo vlagati v gospodarstvo, zato da bomo razvili gospodarstvo, da bomo pomagali ljudem, da se dvignejo iz revščine. Naše gospodarstvo bo tako močnejše in potem bomo vsi močnejši kot eh, vsota sestavnih delov. Sedaj pa še nekaj besed o meni moja glavna naloga danes je, da zagotovimo izpolnjevanje ciljev regionalne politike v okviru splošnih ciljev komisije, torej rast in delovna mesta. Reforma je prinesla zelo veliko in tudi delo tega odbora predstavlja zelo pomemben stebr upravljanja v Evropi. Reforma je sprožila politiko, kjer govorimo o rezultatih. Iziti moramo iz krize zagotoviti pa moramo visoko kakovostne in operativne programe za naslednja leta. Seveda pa moramo izvajati tudi tisto, kar je vključeno v sporozum o partnerstvu. To je zelo pomembno za vse evropejce, za prikrajšane, za brezposelne in tudi za tista ozemlja v Evropski uniji, ki bi lahko zaostala. In še nekaj želim povedati. Kakovost programov je ključnega pomena. Če se želimo iz tega rešiti, moramo poskrbeti, da bodo programi prispevali k pozitivni politiki. Zato se moramo posvečati na kakovost in držati se moramo novih načel pri politiki pogojevanja. Vedno moramo misliti na prednostne naloge, na določbe prednostnih nalog in izvajati moramo cilje. Sredstva v proračunu so precej omejena. Izvajati moramo boljše programe, programe, ki bodo zagotovili več delovnih mest in rast. In povedati vam želim, da bom tesno sodelovala z kolegicami in kolegi, ki so pristojni za to sektorsko politiko na področju komisije. Oblikovati moramo sinergije, prosim vas za vašo podporo in eh, državam članicam sporočam naslednje. 2014 do 2020. To je časovni okvir, kjer bomo morali nekaj spremeniti. Izkoristiti moramo priložnosti, ki se nam ponujajo, izkoristiti moramo vsak evro, ki ga imamo na voljo. Mislim, da imamo vsi svoje pravice in obveznosti in v zvezi z obveznosti, obveznostmi želim povedati, da morajo biti prejemnikih kohezijskih skladov tistim, ki bodo ta sredstva lahko najbolje izkoristili. To smo dolžni tudi evropskim davkoplačevalcem. To je velika priložnost za razvoj in uh, pokazati moramo pravi pristop za evropski projekt s tem, da bomo dosegli konkretne cilje. In nekaj sem že povedala, skupaj smo močnejši kot vsak zase. V uredbi je to tudi predvideno, zato pozdravljam, da imamo sedaj priložnost, da v odboru za regionalni razvoj govorimo o tem. Naslednje leto pa bomo obravnavali tudi poročilo o tekočih pogajanjih, če bom potrjena seveda. Institucionalne zmogljivosti in prizadevanja za razvoj. Prepričana sem, da je to še bolj pomembno kot denar. To je predpogoj za delovanje v Evropi nasploh. Poskrbeti moramo za dobro osnovo, še posebej v tistih državah, ki so najmanj razvite. To bo zame vedno prednostna naloga. Gre za izvajanje trenutnih programov, zato da podpiramo institucionalne zmogljivosti za izvajanje programov, seveda pa gre tudi za podpiranje držav članic v celotnem časovnem okviru. Pri strategijah za gospodarski razvoj potrebujemo partnerstva, skupno politično vizijo in tudi skupne cilje. Seveda pa potrebujemo tudi dobre partnerske veze, ki nam bodo pomagale pri izvajanju programov. V Evropi se lahko veliko naučimo tudi iz najboljših praks, ki so jih razvile regije, mesta in lokalne skupnosti. V to vključujem tudi nevladne organizacije. Izkoristiti moramo priložnosti, ki se ponujejo v mestih in v povezavah med mesti. Skrbi me, da priložnosti ne izkoristimo vedno v celoti, zato da bi prejemniki naših sredstev živeli bolje. Prisluhniti moramo malim in srednjim podjetjem, ki dvomijo v našo podporo in uh, tem MSP-jem se naša politika včasih zdi dolgočasna ali preveč birokratična. Zato je ta nov okvir priložnost, da izboljšamo odnose z prejemniki naše pomoči in z državami članicami želim sodelovati, da bodo vsi priložnost res izkoristili. Naslednjič. Kohezijska politika predstavlja tretjino proračuna Evropske unije, zato želim pozornost nameniti tudi temu, da se bodo finančna sredstva dobro porabljala, seveda v skladu z načeli dobrega finančnega upravljanja. Nična toleranca pri goljofijah. To vam lahko povem že sedaj. Prav tako pa se bom bolj posvečala uspešnosti politik in programov ter tudi uspešnosti rezultatov, ki jih bomo dosegli. Sodelovati želim z odborom, zato da bi videli, kako se lahko še bolj poglobimo pri posameznih vprašanjih in kako lahko dosežemo boljše rezultate, tudi na področju komuniciranja. Kaj ti? Mislim, da je to zaenkrat bila pomanjkljivost. Včasih nam ni dobro uspelo, pojasniti, kje vse smo aktivni. Rezultati politike in predstavljanje rezultatov prav tako spada v okvir mojega dela do leta 2020. V parlament sem prišla, da vam povem, da želim z vami sodelovati že od začetka. Gospod Juncker je zastavil politične smernice za prihodnje mandat govorimo o večletnem finančnem okviru do leta 2016. Proračun bomo zastavili tako, da bomo spodbujali delo na mesta, rast in konkurenčnost. In v zvezi s tem vam zagotavljam, da bom eh, imela odprto in konstruktivno diskusijo z vami. Želi, imeti želim politično razpravo o tem, kar spada v mojo pristojnost, seveda pa bomo vedno upoštevali tudi načela dobrega upravljanja. Odnose med komisijo in parlamentom morajo biti dobri in morajo biti pregledni. Zaupati se moramo, spoštovati se moramo in skupaj moramo imeti cilj, da delamo v interesu državljanov. Zato predlagam, da tesno sodelujemo, zato da bi bili uspešni in da bi dosegli cilje, ki smo se jih zastavili. Hvala lepa za vašo pozornost. Veselim se že razprave, zato da bo naša politika čim bolj uspešna v prihodnosti. Hvala.